Ja. Hezké odpoledne, kolegové, dovolte, aby... Pozdravljeni, dovolite, da odprem današnje popodansko zasedanje. Preden se obrnemo na dnevni red, moramo sprejeti še zapisnik in besedila sprejeta na včerajšnjem zasedanju. Besedila smo razdelili. Ima kdo kakšen komentar, kakšne pripombe? Če ne, smo s tem zapisnik odobrili. Zdaj pa lahko nadaljujemo s prvo točko na današnjem popodanskem dnevnem redu. Imamo tri predloge skupne resolucije v zvezi z Nikaragvo in kar takoj predajem besedo avtorjem. Prvi je gospod Boguslav Sonik. Dziękuję panie przewodniczący polityka Hvala, gospod predsedujoči. Politika predsednika Ortega, sedanjega predsednika Nikaragve, kaže, da je tako kot v starih časih, v komunističnih časih, namreč ko nekdo pride na oblast, jih je težko odstraniti iz nje. Leta 2006 je gospod Ortega bil izbran, izvoljen za predsednika. Sandinisti so se vrnili na oblast in takoj se je polastil ukrepov ustrahovanja in nadlegovanja in te metode še predobro pozna. Uporabljal je tajno policijo, podobno kot na Kubi. In Evropski parlament.